nasprotnikov pred škodljivimi učinki javnega obveščanja. Najprej bom dala besedo avtorjem ustnega vprašanja. Začnimo z gospod Intvel za dve minuti. Uh, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Mislim, da je to zelo pomembno vprašanje, o katerem danes tukaj govorimo. Gre namreč za evropske vrednote. V ustna vprašanja smo vključili eh, ta vidik in napisali smo tudi skupno rezolucijo o litovskem zakonu, ki naj bi sicer ščitil mladoletnike, ampak v bistvu ta zakon dosega ravno obratno, kajti lahko se zgodi, da bo ta zakon spodbujal ignoranco, tabuje in stigmatiziranjem. Izpostavljal bo mlade, randljive, eh, geje in eh, lezbike k izključitvi in bodo tudi postali žrtve eh, mučenja. In to pomeni, da bojo eh, ti ljudje žrtve s tem, ko bi jih moral zakon ravno te zaščititi tudi. In zato smo se dotaknili tega vprašanja, kolegice in kolegi. Zelo sem zadovoljna, da nam je komisar Baroži poleti poslal pismo, kjer izraža zaskrbljenost Evropske komisije v zvezi z omenjenim zakonom. Rekel je, da bo Evropska komisija natančno spremljala dogajanje in zagotovila, da je vsa nacionalna zakonodaja v skladu z evropsko zakonodajo in z evropskimi načeli. To je po moje zelo pomembno, kajti Evropska komisija ne, ne intervenira samo takrat, ko se kršijo tržna pravila, ampak ko se kršijo tudi evropske vrednote. Diskriminacije ne moremo tel, tolerirati. Evropa je skupnost vrednot in vem, da te vrednote sprejema večina litovskih državljanov. Vsi smo evropejci. Sedaj pa še beseda o rezoluciji, kolegice in kolegi. Prosim vas za eksplicitno podporo rezoluciji, zlasti za tisti predlog spremembe, eh, po katerem naj bi eh, vključili tudi sklic na obstoječo direktivo proti diskriminaciji. To mislim, da je minimum. minimum. Potem tudi prosim, da podprete zahtevo, ki je v rezoluciji, da se zahteva od Agencije za temeljne pravice, da izda pravno mnenje o tem zakonu. In končno, kolegice in kolegi, mislim, da smo lahko ponosni kot Evropski parlament, če bomo jutri lahko sprejeli to rezolucijo, kajte tako bomo postali glasnik skupnih vrednot Evrope. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Lunaček za dve minuti. Ja, danke, frau, Hvala, predsedujoča. Kot je že povedala moja predhodna govornica, gre pri zakonu, ki so ga sprejeli v Litvi, za takšen zakon, ko je ogrožena tako evropsko pravo, evropska demokracija in evropska svoboda. Pri tem mislim zlasti svobodo mladih ljudi, ki so morda geji, lezbike ali transseksualci. Ti ljudje več ne bojo mogli živeti brez strahu, kajti ta zakon predvideva, da so informacije v povezavi s temi temami škodljive za mladoletnike. In kaj to pomeni? To pomeni, da bodo drugačni mladoletniki morali živeti v strahu, da bodo morda trpeli za uh, depresijo, kajti jasno je, da mladoletniki, ki so geji, lezbiki, lezbike ali še ni jasna njihova spolna identiteta, eh, zaradi zatiranja pogosto se odločijo za samomor. Vesela sem, da je komisar Baro že julija podal odziv na ta zakon in da ste tudi organizaciji Lesbik in Geo Ilga poslali odgovor in ste v tem pismu zapisali, da bo komisija revidirala ta zakon oziroma preverila ta zakon. Danes pa me zanima, kaj ste naredili. Eh, kaj ste že naredili tudi v povezavi z prejšnjim eh, litovskim parlamentom, Kot vemo, eh, parlament oziroma predsednik, tako bivši kot sedanja predsednica Litve, tega zakona ne podpira. In vesela sem, da smo dobili tudi predlog resolucije. Upam, da bomo jutri vsi skupaj sprejeli to resolucijo in eh, upam, da se bomo lahko tudi obrnili na Agencijo za temeljne človekove pravice, eh, ter da bomo lahko od nje zahtevali, da tudi sama poda svoje stališče o tem. V današnji Evropski uniji mora biti jasno, da lezbike in geji ne smejo izginiti iz eh, javnega življenja ali pa iz eh, družinskega življenja samo zato, ker je bil na to temo sprejet zakon. Dovoljeno mora biti, da so drugačni. E, Tavare. Hvala lepa, gospod Tavares, za dve minuti. Eh, kolegas, lej komesa, pretendendo... Hvala lepa, kolegice in kolegi. Trdijo, da je cilj tega zakona zaščititi otroke pred škodljivimi vplivi interneta. Če eh, bi tak eh, zakon obstajal tudi druge, ne bi videli filma kot je Brokeback Mountain eh, ali drugih podobnih predstav. In predvidevajo se tudi kazni za uh, razpečavanje uh, takšnih filmov. Kaj bi to pomenilo? To uh, bi pomenilo, da na televiziji ne bi smeli in mogli kazati gejovskega para, ki bi bil srečen, samo ne, srečne verjetno. Skratka, kaj bomo naredili? 14. julija je bil sprejet ta zakon, to je tudi tisti dan, kjer smo se prvič zbrali eh, v novem sklicu tega parlamenta. E, istočasno je to tudi pomembna obletnica, odkar se uporabljajo pomembna evropska načela, eh, načelo svobode, pravica do osebnega življenja. Istočasno pa so v Litvi razmišljali o tem, kako take svoboščine preprečiti. 14. julija smo se srečali tukaj kot eh, novi sklic eh, parlamenta in zato je naša sveta dožnost, da omenjene evropske vrednote varujemo in branimo. Vedno veliko govorimo o teh vrednotah, ampak kaj to pomeni v resnici? Kako daleč bomo šli? Ali bomo morali pogledati, kaj se dogaja v knjigah, v filmih? Vilna je eh, prestolnica kulture letos in to je zelo pomembno. In to pomeni za mesto tudi odgovornost, ne samo časti in veselja. To je eh, priložnost, da mesto prevzame odgovornost za najboljše motive in zato eh, bi pozval eh, parlament, da glasuje za resolucijo. Ravno tako bi želeli eh, pravno mnenje o tem temi. Hvala lepa. Kot Eh, kot gej sem ponosen, da ta hiša govori o tem predlogu. Ta predlog zakona krši šesti eh, člen eh, konvencije o človekovih pravicah, kakor tudi določbe o nediskriminaciji. Potem tudi krši konvencijo Združenih narodov o pravicah otrok. Zato, ker spodbuja diskriminacijo. Koga torej ščiti ta predlagani zakon? Britanski eh, konzervativci so v Združenem kraljestvu 88. leta predlagali podoben zakon, vendar se je kmalo izkazalo, da to vodi samo k diskriminaciji in homofobiji. To slednje pa uničuje življenja ljudi in tudi uh, oteži življenje tistim, ki, ta, eh, ki tak zakon izvajajo. Svet Evrope in Amnesty International sta se ukvarjala s temi problemi. Eh, mladi homoseksualci, lesb, lesb, eh, lesbike so tudi učitelji, ampak kaj to pomeni? Da bojo eh, ljudje im, imeli onemogočen dostop do vsakršnih del, ki jih ustvarjajo eh, homoseksualci. Tu so Pla, eh, Platon, Oscar Wilde, Tennessee Whitman, Walt Whitman, Čajkovski in drugi. Glasba Eltona eh, Johna je uh, je tudi uh, glasba, ki jo je ustvaril uh, gej ustvarjalec, potem je tu še športnica Martina Navratilova in tako naprej. Mladi potrebujejo izobrazbo, ne izolacije. Morajo razumeti raznolikost tega sveta in moramo jih naučiti, kako spoštovati drugačne. Če nekdo nekoga ljubi, ta, ta ljubezen nič manj ni vredna, če eh, gre za istospolno ljubezen. Eh, vendar pa se tu pojavljajo ekstremne preokupacije z našim spolnim življenjem. Nekateri mislijo, da so geji in lezbijke navarno za družbo in to je strašna misreprezentacija. Kaj te? Demokracija neke družbe se vidi potem, kako ravna se svojimi manjšinami, ne za večinami. In zato pozivam vse po Evropi, zavrnite ta nevarni korak, ki nas vrača v preteklost. Hvala lepa. Besedo dajem ministrici Malmström v imenu sveta. Eh, Najlepša hvala, gospa predsednica, članice in člani Evropskega parlamenta. Najprej želim povdariti, da sta svoboda govora in nediskriminacija iz eh, razlogov spola predstavljajo vogelni kamen naše družbe, kajti Evropska unija sloni na vrednotah in na načelih, eh, katere naj bi podpirale vse države članice. Ne moremo pričakovati, da bodo druge države izven EU spoštovale človekove pravice, če mi znotraj Evropske unije teh osnovnih načel ne bomo spoštovali. Temeljne pravice in svoboščine, svoboda do eh, prostega izravanja, eh, svoboda eh, disk, eh, živeti brez diskriminacije sta določena s šestim eh, členom pogodbe. Ravno tako o tem govori člen šest konvencije o človekovih pravicah. Ravno tako o teh pravicah in svoboščinah govori temeljna listina o človekovih pravicah. Direktiva 2078 eh, prepoveduje diskriminacijo na delovnem mestu zaradi spolne usmerjenosti, starosti, etnične pripadnosti in tako naprej. Lani je komisija predložila, da se ta zaščita razširi še na druga področja. Trenutno svet razpravlja o tem predlogu in Evropski parlament je izdal pozitivno mnenje o tem predlogu. To pobudo pozdravljamo in upamo, da bo ustrezno besedilo k malo sprejeto. Toliko o evropski zakonodaji. Na nacionalni ravni lahko države članice sprejemajo nacionalno zakonodajo, ki je povezana z temeljnimi svoboščinami, ampak pod pogojem, da nacionalna zakonodaja v celoti spoštuje eh, primarno in eh, sekundarno zakonodajo Evropske unije. In na tistih področjih, kjer eh, Evrops, Evropska skupnost nima pristojnosti oziroma kjer ni, za, eh, kjer ni ustrezne zakonodaje na evropski ravni, eh, to so pa področja, ki so edina izuzeta iz tega. Eh, zato nas to, kar se sedaj dogaja v Litvi, zelo skrbi. Vendar pa ta zakon še ni začel veljati. In vsakršen zakon, ki uh, omejuje svobodo tudi izražanja spolne pripadnosti, omejuje enake. Uh, pravice za vse. To stališče je predsedstvo večkrat ponovilo v eh, kontaktih z litovsko vlado. Ampak, če se dotaknemo še pravnih vprašanj, ki so jih postavile poslanke in poslanci, naj se spomnimo, svet nima tu formalne vloge kompatibilnost med nacionalno zakonodajo in pogodbo ni stvar, o kateri odloča svet, niti ni to vprašanje, o kateri bi lahko vročal urad za temeljne pravice. Komisija je tista, ki mora presoditi, ali neka država članica svoje obveznosti iz eh, pogodbe izpolnjuje. To ne velja samo za ustrezno eh, transpozicijo in prenos eh, prava skupnosti, ampak To velja tudi takrat, ko se preverja, ali se primarno pravo v celoti spoštuje. Mislim, da lahko komisar Baros proži ustrezne postopke, če oceni, da neka država članica ni v celoti izpolnila svojih obveznosti iz primarne ali sekundarne eh, zakonodaje. Kar zadeva člen 13 pogodbe, ki jo spostavlja Evropsko skupnosti. Res bi nas zaskrbelo, če bi prišlo do diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti, eh, verske izpovedi, eh, etnične pripadnosti in tako naprej. Ampak, eh, da bi se svet lahko o tem začel pogovarjati, mora tudi komisija oceniti sodelovanje. Člen 7 se lahko uporabi samo, če komisija da predlog ali neka druga država za identifikacijo. Ampak v tem primeru zakon še ni začel veljati, zato tega predloga uh, še ni. Lahko zagotovim vam, članice in člani, da je vprašanje diskriminacije spolno drugače usmirjenih tudi na našem dnevnem redu. 16. in 17. novembra bomo o tem vprašanju med drugim govorili tudi v Štokholmu. Uh, Povedali smo, da nas to skrbi, saj gre za spoštovanje temeljnih človekovih pravic. Ampak z formalnega vidika pa moramo to reševati v ustreznem institucionalnem okviru. Na ta vprašanja sem poskušala odgovoriti čim bolj korektno kot predstavnica sveta in veselim se že, da bomo lahko eh, slišali tudi mnenje komisije o tem. Parola. Hvala lepa, gospa ministrica. Besedo dajem komisarju Baroju. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospa ministrica je zelo dobro predložila pravne elemente tega problema. Tu želim povedati, da je komisija že večkrat odločno obsodila vsakrš, vsakršno obsojanje eh, oziroma vsakršno spodbujanje eh, homofobije, kajti to škodi človeškemu dostojanstvu. Komisija je svoje stališče pred Evropskim parlamentom večkrat ponovila. Dva, eh, naprimer, 23. aprila leta 2007, to je bilo na plenarnem zasedanju, na katerem je bila sprejeta rezolucija o homofobiji v Evropi. na področjih, ki spadajo v pristojnost skupnosti Evropska unija, pa tudi držav članice, ko uporabljajo pravo unije, morajo spoštovati temeljne pravice, to so zavezojoča načela prava skupnosti. Osnutek litovskega eh, zakona o eh, varstvu eh, mladoletnikov proti škodljivim učinkom spada v veliki meri v pristojnosti skupnosti. Kajti sama vsebina tega zakona je povezana z uporabo direktiv o audiovizualnih eh, storitvah in drugih. Tako je komisija še preden je bil osnutek zakona sprejel, obvestila, da so določene določbe tega zakona takšne, ki nas močno skrbijo saj niso kompatibilne z temeljnim pravom in pa pravom skupnosti. Kljub temu upozorilu pa izgleda, da je trenutna različica zakona, ki je bila sprejeta 14. julija, eh, takšna, ki ne odpravlja naših pomislekov, ki smo jih izrazilo. V tem kontekstu lahko komisija samo izrazi svoje resne pridržke, v zvezi z kompatibilnostjo tega zakonodajnega teksta z eh, načeli, ki veljajo v Evropski uniji, torej načeli eh, nediskriminacije. Tu je tudi vprašanje o pravic otrok, eh, te pravice otrok pa vključuje tudi pravico do dostopa potrebnih informacij za njihovo izobraževanje. Komisija ne bo pomišljala in bo sprejela vse ustrezne ukrepe, da bo zagotovila spoštovanje prava skupnosti, vključno s temeljnim pravom seveda. In glede na informacije, ki jih imamo, je v Litvi bila ustanovljena delovna skupina na pobudo predsednice gospe Gribovajskajte, zato da bi eh, zakon popravili. Ti amandmaji morajo biti predloženi do konca oktobra. Komisija bo seveda čakala, da eh, ta skupina opravi svoje delo in potem bo počakala tudi na predloge sprememb in šele potem bo komisija dala svoje končno stališče o zakonu, ki eh, naj bi potem začel veljati. In seveda se strenja, strenjam za gospo minist, ministrico Malmstromovo, ki je natančno povedala, da je komisija tista, ki mora spremljati dogajanje na terenu in potem predlagati ustrezne ukrepe, če ugotovi, da je prišlo do nespoštovanja eh, pravic in osnovnih Eh, svoboščin Evropske unije. Naše stališče je zelo jasno v tem primeru. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Besedo dajem sedaj predstavnikom skupin. Najprej gospod Landsbergis, dve minuti. Hvala, predsedujoča zakon, o katerem razpravljamo, še ne bo veljal do marca. Vsebuje pa zgolj eno vrstico, ki, pre, ki prepoveduje promoviranje eh, homoseksualnih gradiv za mladoletnike. Predsednik Litve je podal zahtevo za amantmaje, ki bi pojasnile zakon brez zamude. Kljub to, kar moramo narediti, je, da se osredotočamo na namen parlamenta. To, kar govori ta vrstica zakona o promociji homoseksualnosti, homoseks, gradiva o homoseksualnosti za Eh, mladoletnike, sta ključni dve besedi, promocija in pa mladoletniki. Ne gre za preganjanje homoseksualnosti, kakor to nekateri interpretirajo. Promocija je nekaj, kar gre čez eh, nujne informacije in eh, res je, da bi morali vključ, vključiti tudi klauzulo o strpnosti do homoseksualne ljubezni promocija takšnega gradiva pa lahko pomeni veliko več. Lahko pomeni spodbudo, lahko pomeni zapeljevanje mladoletnikov, eh, lahko pomeni celo napeljevanje k homoseksualni eh, prostituciji. Tukaj pa gre za to, da želi ta da zakon zaščititi mladoletnike. Prosim, starši, kolegi in ostali, Vprašajte se, ali ste pripravljeni odpreti vse možne kanale prenosa informacij za vaše jasne potomce. Kaj bi se zgodilo, če bi bili takšni promocije izpostavljeni neomejeno? Zdi se, da tukaj nekako blodimo med dvema skrajnostma. Prvič pravica otroka, zato oziroma pravico, da zaščitimo otroka pred tem, da bi bil mentalno izkoriščen in da imamo tudi pravico, da zaščitimo otroka pred izkoriščenjem. Naj se otrok, šele ko je zrel, sam odloča. Predlagam, da se izbriše odstavek ena, ki ni eh, ključnega pomena za ta trenutek. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa za eno minuto gospod Moraes. Uh, Hvala lepa. Gospod Landsbergis je podal zelo uh, medlo upravičevanje tega zakona. Prepričan, osem, presenečen sem bil, mislil sem, da ga boste še bolj opravičevali. diskrimina, prot, uh, eh, protidiskriminacija in pa svoboda izražanja so ključne vrednote Evropske unije. Tudi v Angliji, kako je povedal gospod Kašman, smo imeli podoben zakon, ampak eh, ta zakon je postal zgodovina. Skupne vrednote so naša največja prednost. Gre za to, da želimo zaščititi temeljne soboščine in pravice ljudi. Vedno je težko, ko je neka država pod eh, analizo zaradi določenih zakonov, ki so sporni. Vendar pa takšni zakoni nam povzročajo zelo velike skrbi kako sta povedala komisija in svet, obstajajo problemi z trenutnim obstoječim eh, protidiskriminacijskimi zakoni v Evropski uniji. Naj branimo obstoječe zakone in eh, poskrbimo za to, da, bodo, da bomo skupaj z eh, določenimi stran, organizacijami prepoved, dosegali prepoved tega zakona v Litvi. Hvala lepa, gospod Donski, z dve minuti. Thank you, Madam President. Hvala predsedujoča. Spoštovani kolegi, litovski zakon za začito mladoletnikov pred eh, škodljivimi očinki javnega obvešča, obveščana je zelo nedemokratičen in homofobičen. Naj vas opozorim na to, da je bil na ta zakon dvakrat podan veto. Ampak ta veto je ponovno zavrnil um, parlament. In ponovno je podala veto na to trenutna predsednica Dalija Gribuskajte. Ta zakon je proti eh, civilne oziroma organizacije povdarjajo homofobično vsebino tega zakona, kakor tudi njegove politične implikacije, kakor je naprimer cenzura. Ta zakon ima malo praviti za zaščito otrok. Naperjen je proti gejem in lezbikam države. Ne glede na to, to, da enačimo homoseksualnost z fizičnim nasiljem in eh, mutilacijo, je sramotno. In eh, prav tako je sramotno, da je sprejetje takšnega zakona možno v državi članice Evropske unije na začetku 21. stoletja. To je vsaj uh, hud nesporazum, če se lahko milo izražim. Uh, administrativni zakonik se sedaj, o tem se sedaj razpravlja v litvanskem eh, parlamentu, v litovskem parlamentu, to, da bi lahko eh, tudi finančno oglobili vsakega, ki bi razprčeval eh, takšne vsebine. To, so, to je diskriminacija naših lezbičnih ali homoseksualnih državljanom. Vsaj to. Ta zakon je poizkus, da bi trivializirali in uh, zato močno podpiram resolucijo. Hvala lepa. Besedo ima sedaj Romeva in Rueda za eno minuto. Kolegi in kolegice, smo, znašli smo se v pomembnem trenutku za evropsko integracijo namreč eh, še nedavno sploh ne bi mogli voditi takšne razprave. Kaj ti nihče sploh ne bi pomislil na to, da bi sprejemal takšno zakonodajo. In to ni zgolj notranja zadeva Litve. Namreč eh, neposredno napada in diskreditira evropsko kredibilnost. In kot evropski državljani ne moremo preprosto ostati križem rok med tem, ko se v državah članicah objavljajo takšni zakoni. Ti posegajo v svobodno izbiro partnerja, posegajo v odnose posameznikov, posegajo v spolno usmerjenost. če se z otroci pogovarjamo o homoseksualnosti, jim to pomaga razumeti njihov lasten razvoj in njihovo identiteto. To je bistvene za razvoj otroka, kajti želimo si zdravega razvoja in rasti otrok brez diskriminacije in brez predsotkov. In na ta način lahko pomagamo ljudem razvaj, razvijati se na zdrav način. Hvala, gospod Šimanski, za minuto in pol. Panie i panowie, litewska ustawa o ochronie nieletnich została napisana. Kolegi in kolegice, litovski zakon za zaščito mladoletnikov je bil namenjen temu, da bi mladoletnike zaščitili pred nevarnostmi. Drug namen pa je bil ta, da bi jih zaščitili na ta način, kot to želijo njihovi starši prav gotovo se strinjate z menoj, da so to nujni problemi. In eh, takšni pomisleki zaš, zaslužijo spoštovanje in ne kritike, vendar pa to ni najpomembnejše. Ta zakon ne vpliva na zakonodajo Evropske unije. Vsa vprašanja, ki so bila zastavljena, imajo opraviti z nacionalno zakonodajo. Evropska unija nikoli ni dobila pristojnosti na tem področju. Zato ne vem, zakaj o tem razpravljamo na evropski ravni. Kljub temu, da gre za ideološko vprašanje, Evropska unija ne sme presegati svojih pristojnosti, zato ne moremo podpreti nobene izmed resolucij, ki so bile predstavljene. Hvala lepa, gospa Svensson, za eno minuto. Hvala lepa. Tukaj ne govorimo o ideologiji, govorimo o enakopravnosti in enakovrednosti vseh državljanov. Rada bi se zahvalila komisiji in svetu za eh, njuno jasno pozicijo v tej zadevi. In eh, z veseljem ugotavam, da so parlament, eh, komisija in svet v soglasju uh, ko gre za kršenje temeljnih svoboščin. Tukaj govorimo o spoštovanju osnovnih človekovih pravic in svoboščin. To je nekaj, kar mora veljati za vse državljane Evropske unije. Kar bi pomenil ta predlagani zakon, pa je naslednje. Vsaka informacija o homoseksualnosti bi lahko postala nezakonita. Samo pomislite, do česa bi to pre, privedlo. Prepovedano bi bilo se boriti za enakopravnost vseh ljudi, ne glede na njihovo spolno usmerjenost. Ta zakon je udarec človekovim pravicam in uh, ne bom sploh naštevala, koliko človekovih pravic ta zakon krši. Povedala bi, povedati bi želela samo to, da podpiram resolucijo in upam, da bo parlament kar se da um, soglasen, ko bomo glasovali o njej. Hvala lepa. Sedaj bodo dobili besedo še ostali govorniki na seznamu. Prosim pa, da spoštujete deljeni čas za govor. Najprej za dve minuti, gospa Matjo. Hvala lepa, gospa predsedojoče. Najprej bi želela poudariti, kako pomembno je za Evropsko unijo, za parlamente, Eh, za parlamentarce in za vse kolege to, da se bojujemo proti vsem oblikam diskriminacije, zlasti proti tisti diskriminaciji, ki izhaja iz eh, spolne usmerjenosti. Danes govorimo o litovskem zakonu. Ta zakon oziroma ta osnutek zakona eh, pre, predstavlja toliko problemov, da se je gospa predsednica začela z njim ukvarjati ti dala je veto, eh, tudi dala pobudo za ustanovitev posebne delovne skupine. Zato ji zaupam v celoti, da bo ta problem rešen in da bodo s tem tudi države članice našle rešitev na ta resen predlog, eh, predlog in problem smo predložili rezolucijo in srečo imamo, da imamo skupno rezolucijo. Prepričana sem, da bo jutri izglasovana ta skupna rezolucija in da bo ta problem tudi rešen. Res je, pomembno je, da zavarujemo intelektualno in mentalno zdravje naših otrok, ampak boj proti vsem oblikam spolne diskriminacije je pomemben. Na tem delamo že dolgo časa, imamo agencijo za temeljne pravice, ona nečemu služi, za njo smo se borili in zato danes ne smemo tega boja opustiti. Zato se vam vnaprej zahvaljujem, zato da boste glasovali za rezolucijo, zahvaljujem se vsem kolegom, ki so delali na rezolucijo. Z velikim veseljem ugotavljam, da smo uspeli oblikovati skupno resolucijo in upam, da bo jutri v tej dvorani tudi sprijeta. Grazie, Hvala lepa. Besedo ima gospa Blinkevič jute za minuto in pol. Uh, eh, Ači pirmininke, svejkeno Evropa. Hvala, predsedujoča. Čestitam Evropskemu parlamentu za njegovo pobudo da je potrebno preučiti zakon, ki se ukvarja za zaščito mladoletnikov pred škodljivimi učinki javnega obveščanja. Obžalovanja vredno je, da se o tem zakonu ni dovolj razpravljalo pred sprejetjem in uh, ni bila preverjena njegova kompatibilnost z mednarodnim pravom in z evropskim pravom. In tudi ostale pobude so naletele na gluha očesa, eh, gluha ušesa. Pod pretvezo zaščite otrok je eh, bil sprejet ta zakon. Bivši predsednik Litve je podal veto na ta zakon. Nova predsednica Litve je vzpostavila posebno delovno skupino, eh, ki je bila poblašena za to, da oblikuje nov zakon in upam, da bo dovolj politične volje v Litvi, zato da bi izboljšali takšen zakon. Upam, da bomo sprejeli sodobno zakonodajo na tem področju. Pred 60 leti so socialdemokrati v Litvi eh, sprejeli zakon, ki prepoveduje vsakršno diskriminacijo na osnovi etničnega porekla, invalidnosti, spolne usmerjenosti, spola in to na vseh uh, ravnih življenja. Evrop, eh, resolucija Evropskega parlamenta bi naj pozvala litovski eh, parlament, da naj poskrbi za to, da bo zakon, ki ga sprejema, v skladu z evropskim pravom in z mednarodnim pravom. Hvala. Hvala lepa, gospa Boskor, za eno minuto. Geachte commissaris, minister in kolega's, net als u allen ben ik ook geschokt door het feit dat er een parlement komisar, ministrica, predsedujoča. Kakor vsi vi, sem šokirana na tem, da je v Evropski uniji parlament, ki ne samo, da predlaga takšne zakone, ampak jih celo sprejema. To je groba kršitev pravic homoseksualnih ljudi in uh, je tudi kršenje pravic eh, homoseksualnih ljudi po vsej Evropi, da jim sporočilo, da se naj sramujejo svoje spolne usmerjenosti in da morajo mladoletniki biti zaščiteni pred informacijami o tem. Jasno moramo Litvansk, litovskemu parlamentu povedati, da diskriminacija ni nekaj, o čemer bi se sploh lahko pogajali v Evropski uniji. Nediskriminacija je ključno načelo. Zato upam, da bo komisar eh, bil pripravljen eh, iti vse do Evropskega sodišča, zato da bi zagotovili, da ta zakonodajni predlog ne postane zakon. Hvala lepa. Sedaj pa postopek HDI. Najprej gospod Mikolašek za eno minuto. Ďakujem, eh, pani predsednička, vážené kolegyne, kolegovia. Predsedujoča, spoštovani kolegi, Litva je sprejela zakon, ki bi naj zaščitil mladoletnike pred informacijami, ki bi lahko vplivali na njihov prihodni razvoj. Jasno je, da socialna in družinska politika spada pod pristojnost držav članic. Zato nobena evropska pobuda ni upravičena do tega, da krši oziroma da kritizira ta litovski zakon. Ta zakon ne krši mednarodnega prava. Nasprotno o, o, povečuje o, zaščito mladoletnikov pred tem, da bi bili izpostavljeni podobam, pred katerimi jih želijo zaščititi njihovi starši. Pozivam vas, da spoštujemo načelo subsidijarnosti, kako je to zahtevala Irska v protokolu pogodbe. To lahko postane pomemben precedens v takšnih pomembnih zadevah, kot so družinsko vprašanje. Grazie, la parola. Hvala lepa. Gospod Palecki, za eno minuto. Eh, grazie, ačiū pirmininkė. Pirma kar. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Prvič v zgodovini Evropskega parlamenta v tej častitljivi dvorani razpravljamo o litovskem vprašanju, na katerega ne gledamo z naklonjenostjo. Ta zakon želi doseči cilje, ki niso primerni za Evropo v 21. stoletju. Večina v, Evropska, v litovskem parlamentu je bila po mojem mnenju prepričana v to, da je ta zakon objektiven in pošten. Mislim pa, da današnja razprava in tudi stroga reakcija komisije in sveta kažeta litovskemu zakonodajalcu, da je čas, da se pomaknemo naprej, ne pa da se vrnemo nazaj v srednji vek. Zato so te razprave res potrebne prav tako kot resolucija. Hvala. Hvala lepa. Kolegica Vikstrom za eno minuto. Najlepša hvala. Vsi ljudje se rodijo enakopravni in imajo neotuljive pravice. Zato bi Evropski parlament moral jasno spregovoriti evropskim državljanom v vseh evropskih državah. Temeljne vrednote Evropske unije temelijo na svobodi in strpnosti ter nediskriminaciji. Zato upam, da bo v novem kolegiju komisije tudi komisar zadolžen za temeljne pravice in svoboščine in za človekove pravice. Danes smo bili priča temu, kako obžalovanja vredno je, da država kot je Litva in ki ima izkušnje z diktatorstvom in zatiranjem, pridobila neodvisnost, a se je kljub vsemu odločila, da uvede tako ostudne zakone, da cenzurira strpnost. Vsi se zauzemamo za demokratična načela, zato bi morali obsoditi ta zakon in izglasovati resolucijo. Ljubezen je najmočnejša vrednota od vseh, na to ne smemo pozabiti. Hvala lepa, gospa Zaborska, za eno minuto. Grazie, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Leta 2006 je bila Latvija obsojena, ker je sprejela zakon, ki je šel v nasprotju z načeli Evropske unije. Mislim, da je današnja razprava o tem zakonu neprimerna. Naš parlament izpodbija pravzaprav legitimnost nacionalnega parlamenta. Evropski parlament zahteva tudi izjavo Agencije za človekove pravice, vendar Evropski parlament nima pravice do preiskave nacionalne zakonodaje. Zato me zanima, kaj si bodo mislili Irci pred referendumom. Da bo slejko prej tudi prišel čas, ko bodo Irci kritizirani v tem parlamentu zaradi tega, ker bodo naprimer sprejeli zakonodajo, ki skuša zaščititi družino. Spoštovati je treba evropske vrednote, vendar tudi nacionalno raznolikost in pravico staršev, da izobražujejo svoje otroke. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Sedaj dajem besedo ministrici Malmström. Izvolite. Tak, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Popolnoma jasno je, po mojem mnenju, da vse tri institucije imajo jasno mnenje o tem vprašanju. Spoštovanje človekovih pravic, strpnost, prepoved diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti predstavljajo temelje evropskega projekta in morajo tudi ostati temeljni kamni. Evropski parlament je pravzaprav dolžen zagotoviti spoštovanje zakonodaje, ki obstaja na teh področjih v Evropski uniji. Predsedstvo zelo skrbi ta zakon. Ta zakon je res predmet razprave in tudi kritike v Litvi. Predsednica Gribovskajte, ki je nekoč bila komisarka in je tudi zelo dobro obveščena o vrednotah in zakonih v Evropski uniji, sama meni, da je treba ponovno pregledati ta zakon in ga uskladiti z evropsko zakonodajo. Zato je tudi podala pobudo, da se to stori. Evropska komisija bi morala biti zelo jasna glede tega, kaj se bo zgodilo, če bo zakon stopil v veljavo, kot je bil predlagan. Upam, da se ne bo, ampak vseeno hvala. Hvala lepa, sedaj pa komisar Baro. Hvala lepa, v celoti se strinjam sklepi, ki jih je predstavila gospa ministrica. Upam pa tudi, da bo delovna skupina, ki jo je oblikovala gospa Griboskajte, storila vse zato, da bi se izognili sprejetju zakona, ki bi v določenih vidikih bil neskladen z evropskim pravom. Ustrajam pa na eni točki. Res je, da nas skrbijo nekatere določbe tega zakona, kajti bil, so v nasprotju z nekaterimi direktivami, naprimer z področja audiovizualnih storitev, elektronskega trženja in tako naprej. Res je tudi, da nimamo pristojnosti, da se vmešavamo v zakonodajo te države. Je pa ta razprava jasno pokazala, da bi res morali opraviti boljšo oceno dejanskega stanja, tudi ko gre za zakon, ki je bil sprejet na nacionalni, tokrat litovski ravni. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Pet predlogov resolucije je bilo podanih po tej razpravi. Razprava je sedaj zaključena, glasovanje bo potekalo jutri.